Dear president. Spoštovani gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi. Ponovno začenjamo sejo. Dobili ste zapisniki zasedanja prejšnjega dne. Sprašujem vas, ali imate kakršnekoli pripombe ali komentarje v zvezi z zapisnikom. Če ne, s tem štejemo, da smo zapisnik potrdili in sprejeli. Sedaj pa po dnevnem redu razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države.